zapisnik včerajšnjega zasedanja skupaj s prijetimi besedili na voljo in sprašujem, če ima kdo kako pripombo na zapisnik. Če pripomb